président mesdames et messieurs les députés la commission actuelle Komisija pozdravlja poročilo Evropskega parlamenta, glede enake obravnave žensk in moških v letu 2009 v Evropski uniji. Zahvaljujem se tudi poročevalcu Marko Tarabeli za podporo Evropskega parlamenta komisiji pri izvajanju programa enakosti med ženskami in moškimi. Ta sodi med eh, osnovne vrednote Evropske unije, je pa tudi pomemben pogoj za uresničevanje naših ciljev na področju zaposlovanja, rasti in socialne kohezije. Ta vrednota je temelj mnogih političnih ciljev Evropske unije. Na tem področju smo dosegli že kar nekaj napredka, vendar pa je očitno, da je marsikaj še treba storiti. Komisija se strinja z poročevalcem v tem, da moramo tukaj še bolj aktivno delovati. V zadnjih petih letih mojega mandata je bila enaka obravnava ženskih in moških. Je, jedro mojega dela, tukaj sem se močno prizadeval, kar se je pokazalo kot rezultat v načrtu za enako obravnavo ženski in moških v Evropski uniji. Ker bi bila do različnih pobud, tri bi omenil. Komisija je podala konkretne predloge za ukrepe, za boj proti neenakega plačila za enako delo pri moških in ženskah. Te razlike dosegajo 17 odstotkov, če se ni mogoče sprejeti. Komisija je pripravila poročilo o veljavnih predpisih na tem področju v Evropski uniji in to poročilo bo tudi pokazalo, kakšne so možnosti za odpravo neenakosti pri plačilu poročilo je dobila, dobil, komisija je dobila priporočilo za misli tudi od Evropskega parlamenta. Marca 2009 je Evropska komisija sporočila informacijsko kampanjo za boj proti neenakemu plačevanju žensk in moških, tako da bi vključili vse udeležene v to kampanjo. Ta kampanja se bo nadaljevala tudi leto 2010 času svojega mandata sem se osredotočil tudi na to, da zagotovim večjo zastopanost žensk v gospodarskem in političnem življenju. In v tej zvezi Le moins de 11... tukaj bi omenil tudi eh, žensko mrežo za vodilne položaje. Imamo tudi dobre primere, 35 odstotkov žensk v Evropskem parlamentu, še vedno pa nismo na, konec, na koncu poti, sploh pri posameznih državah eh, članic, kjer imamo dele žensk v parlamentih samo 24 odstotkov, pa tudi podjetja, v katerih uprave je samo 11 odstotkov žensk. Tretja pomembna pobuda med mojim mandatom je bila spostavitev Evropskega instituta za enako obravnavo ženskih in moških. Mislil sem, da je po začetih težavah ta inštitut eh, začel z delom v Bruslju in da bo kmalo se preselil v Vilno, kjer ima sedež. Kriza. je prinesla tudi ogrožanje tega, kar so ženske že dosegle, ko so se uveljavile na delovnem, na trgu dela. Moja naloga kot komisarja je bila tudi, da izboljšam združljivost poklicnega in zasebnega življenja. Strinjam se z Evropskim parlamentom, da je treba očetom omogočiti pomembnejšo vlogo v družinskem življenju. V tem eh, smislu sem tudi podal ustrezno naročilom službam na eh, mojem generalnem direktoratu. Komisija se tudi aktivno bori proti nasilju nad ženskami, dar pa ne bi želel zaključiti, brez da povem, kako dobro je bilo sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom, kajti to je osnova za uspešno politiko pri zagotavljanju enakosti med ženskami in moškimi, ki je potrebna za spodbujanje zaposlovanja, rasti in socialno kohezijo v Evropski uniji. Zahvaljujem se za vaše sodelovanje in za pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Zdaj pa imajo besedo govorniki v imenu političnih skupin za Evropsko ljudsko stranko za dve minuti. Gospa Luling, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Odbor za predsežinske je to poročilo sprejel z majhno večino. Ne moram reči, da je šlo za veliko večino. Tudi niso bili prisotni vsi člani odbora. Seveda smo vsi proti diskriminaciji. Diskriminacija se še vedno pojavlja. Če tudi imamo dobre evropske zakone na tem področju že od leta 1975, zakaj še vedno prihajajo do diskriminacije? Zakaj se to ne preneha? Zato, ker se direktive ne uporabljajo ustrezno ali pa se ženske diskriminirajo iz drugih razlogov, ko nimajo možnosti se pritožiti pred sodiščem. Poleg tega se sprejemajo vedno nove direktive, ena sledi drugi tako da imamo na voljo velik arzenal to vrstnih eh, pravnih predpisov, vendar pa morajo države članice in vlade, pa tudi organi pri svojem vsakodnevnem delu to tudi izvajati. Veliko je bilo pripomb v smislu bogih ženski so tepene, to bi lahko izboljšali v poročilu z ustreznimi predlogi sprememb, kar pa me bolj skrbi je, da je tukaj tudi zapisano glede deleža zaposlenosti ženske, da smo tukaj dosegli uspeh, kajti če imajo ženske delovno mesto, so potem finančno neodvisne, kar sploh ni res. Vse se pojavljajo velike težave pri dostopu žensk do dobro plačanih delovnih mest. Tukaj imamo tudi zahtevo po Evropski listini o pravicah žensk, kaj pa konvencija o človekovih pravicah, ta že obstaja. Tam eh, so omenjene različne vrste diskriminacije. Takšna Evropska listina ni produktivna, to tudi ni kompatibilno z načelom enakosti med ženskami in moškimi, kar je tudi temelj Evropske unije. Odbor za ženske eh, je omenjal različne zadeve in v tem odboru imamo nekaj članov, ki so bili zelo trdoživi in so poskušali spraviti nekaj doporočilo glede eh, splava, glede reproduktivnega zna, zdravja. Tukaj piše, da je treba omogočiti dostop do svetovalnih eh, služb. Mislim, da to ni v redu. Mlada dekleta bi bilo treba ustrezno informirati in izobraziti in na ta način bi pripričili določene zadeve. Danes so dekleta bistveno bolj zgodaj zrela kot eh, v mojem času. Treba je tudi zagotoviti neke spremembe, da ne bomo glasovali proti poročilu gospoda Tarabele. Hvala lepa za. Napredno zaveznejšo za socialistov in demokratov, gospa Garcia Perez, za minuto in 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalila gospodu Tarabele uspeli za poročilo in tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so bili udeleženi pri tem poročilu. Pred pol leta smo govorili o podobnem poročilu, kot eh, poro govorimo danes. In žal moramo še vedno ustrajati pri zelo pomenih vprašanjih, kjer nam ni uspelo doseči česar pri zagotavljanju enakosti med eh, ženskami in moškimi. neustrezno plačilo za delo in eh, ta vrzel ostaja, ta pre, pre, prepad med moškimi in ženskami ostaja in tega nekako ne moremo eh, zapreti. Ker zadeva vključevanje žensk eh, v trg dela na enakopraven način, ker zadeva mm, varstvo mm, žena, ki so bolj, bolj ranjivi skupin, in njihovo vključevanje v delovno življenje. To so zadeve, o katerih govorimo znova in znova in tukaj nam ne uspe doseči bistvenih napredkov. Samo tri od 27 držav članic ima več kot 40 odstotkov poslank v nacionalnih parlamentih. Na to je treba opozoriti. Treba postoriti še veliko več, da bi zagotovili večjo enakost med ženskami in moškimi. Moramo podpreti pobude, kot je ta španskega predsedstva, ki se zelo zavzema za enakost med ženskami in moškimi. Tukaj se borimo tudi za prihodne generacije. Nekaj smo že dosegli, vendar je treba storiti še veliko več. V politiki moramo biti zelo ambiciozni, zato da bi polovica državljanov dobila vsaj približno enake možnosti kot druga polovica. Hvala lepa za Aldem, gospa Intfeld, za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej čestitke poročevalcu. Naj pa začnem z nekaterimi zadevami, kjer se ne strinjam z vami, kar zadeva vpliv gospodarske krize na ženske. Tukaj se mi zdi pomembno, da čim bolj popravimo naše javne finance. Od tega bodo imele nekaj tudi ženske, ne pa, če bomo še povečevali javni dolg. poročilu smo slišali določene predloge, ki imajo simbolični karakter, da potrebujemo centre za spremljanje tega in onega. Jaz bi se osredotočila na konkretne ukrepe. Poročilo pa imamo tudi veliko takega, kar mi je všeč, tudi na osnovi predloga sprememb iz skupine ALDE, kar zadeva enočlanska gospodinstva. Tukaj bi lahko izvedli ustrezno študijo. Imamo namreč evropsko družinsko politiko, skoraj še pa ne ve, da je eden od treh gospodinstv gospodinstvo z samo enim članom in eh, ta gospodinstva so diskriminirana, kar eh, zadeva socialne aspekte, stanovanska pravica in tako naprej. Tretjič, in gledam gospod Lulink, eh, sama sem prav vesela, zato da imamo tukaj tudi spolno in reproduktivno zdravje in avtonomijo žensk. K reproduktivnemu in spolnemu zdravju žensk sodi tudi dostop do varnih, eh, do varnega splava. Dus als wij gezamenlijk kunnen werken aan een goede, openlijke, openhartige. Die ukrepen pas zo lahko uh, tudi negativni, če jih bomo torpedirali. Če bomo naredili več za izboljšanje zdravja mladih eh, žena, bo to bolje. Ženske smemo več obsojati na zapor ali pa na nevaren splav in nezakonit splav. Na koncu naj povem, gospa predsedujoča, da pozdravljam pobudo španskega predsedstva, ki daje prioriteto temu področju, kajti. mnogi še ne vedo, da imamo take razlike med pravicami moških in žensk. Hvala lepa za zelene. Kornelisen, Marije Kornelisen, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Imamo sorazmerno mlad oziroma nov Evropski parlament in imamo skoraj novo Evropsko komisijo. To je praktično prvič, eh, da glasujemo o ukrepih, ki jih želi uveljavljati odbor za ženske. Zeleni smo še posebej veseli takšnega dokaj naprednega poročila ki zajema veliko načrtov, ki bi si jih želeli izvajati. Želimo si zakonodajne ukrepe za boljšo delitev varstva otrok med ženske in moške, kar zadeva starševske dopuste. Kar zadeva eh, povečanje deležev o ženski, si pogledali njej norveški sistem eh, kvot, eh, zeleni so tudi zelo veseli glede vplivov krize na ženske. Spremenilo se je zaposlovanje ženske in imamo tudi drugačen vpliv eh, zmanjšanja, povečevanja javnega dolga in zmanjševanja javnih financ. In te razlike moramo pokazati. Pokazati moramo pripravljenost za boj proti diskriminaciji ženske in se zauzemati za enakost, enakopravnost in zato eh, bomo glasovali za to poročilo v upanju, da bo komisija ustrezno ukrepala. Hvala lepa. Hvala lepa. Za skupino konservativcev in reformistov, gospod Šimanski za eno minuto. Gospod in gospodje, to poročilo vodi v popularizacijo sprava in eh, krši pravice držav članic, eh, da se ukvarjajo z tem področjem. Ni vam treba eh, pogledati daleč in lahko naredite ultrazvočno preiskavo, ko vidite eh, drobno živo bitje, se zadeve spremenijo. Zato bi morali odgovorni zakonodajalci storiti vse, da bi zmanjševali število splavov. zdaj, ko dopuščamo splave, se oddaljujemo od humanizma, zato moramo še enkrat o tem premisliti. Hvala lepa za GUNGL. Gospa Figueiredo, za minuto in 30. Hvala, gospa predsedujoča. Realnost eh, nam dokaže, Eurostat pa dokazuje. Gospodarska kriza vpliva predvsem na ženske. Ženske imajo slabo plačena delovna mesta, najprej se jih znebijo. V podjetjih imamo razlike v plačilo med ženskami in moškimi, približno 17 odstotno razliko na evropski ravni. To se pravi, da ženske dobijo manjše plače. Zato imajo tudi niže pokojnine. Težko je je ponuditi dobre storitve eh, tem ženskam. Zato že mlade eh, ženske zato se začnejo ukvarjati zgodaj s prostitucijo, ker ne vidijo poti na vzven. Dobri ukrepi so zapisani v poročilo in čestita poročevalcu. Treba je spostaviti ustrezne gospodarske pogoje in pri njih upoštevati predvsem potrebe žensk, ko sprejemamo nove ukrepe. Pri vsaki novi strategiji Evropske unije je treba upoštevati tudi socialne posledice, zato da ne bomo še povečali socialnih eh, neravnovesij, temveč eh, omogočili socialni napredek in boljše vključevanje žensk v družbeno življenje potrebujemo ustrezne starševske eh, dopuste, zato potrebujemo ustrezno strategijo, zato da bomo ženskam ponudili ustrezne pravice, jih je lahko tudi ščitili. In tukaj bo treba še marsikaj narediti za izboljšanje življenja ženske. In k temu sodi tudi spolno in reproduktivno zdravje. Tukaj smo slišali veliko hinavščine, kar zadeva eh, splav. Za EFD gospod Batten za minuto in 30. Hvala, gospod predsedujoča. Imamo ideologijo, ki se uveljavlja v Evropi, ki uči neenakosti med ženskami in eh, moškimi. Pravijo, da imajo ženske nižji status kot moški in pravi, da po dednem pravo mora biti delež moškega dvakratnik ženskega. Pred sodiščem eh, sta potrebne eh, dve ženski priči, pa samo ena moška priča. V teži, pri težjih zločinih eh, potrebujemo štiri moške, ki pričajo proti posilstvu, ena ženska pa ni dovolj in ščiri priče mora biti muslimani, ne pa kaj drugega. Govorim o šriatskem pravu, seveda. Ne morem ugotoviti, da bi enako nagrajevali ženske in moške tudi pri samomorilskih napadih. Tukaj že prihaja do diskriminacije. Šariatsko pravo je že bilo upoštevano pri določeni, na določenih eh, sodiščih. Bigamija je še vedno eh, tolerirana, poligamija pa se eh, dopušča zaradi dosi, pa se dopušča in omogoča tudi ustrezno koriščenje večjih pravic če želimo ustrezne evropske države, ne smemo šeljanskega prava dopuščati na noben način. Hvala lepa. Grazie per inoniskrit. Hvala. Sedaj pa za samostojne. Eh, gospa Bertman, eno minuto. Drage kolegice, dragi kolegi, več žensk je na trgodila. Kljub temu, več delovnih mest tudi ne pomeni več kakovosti eh, na delovnem mestu. Torej, mnogo žensk je delno zaposlenih oziroma eh, imajo delovna mesta, ki so zelo ogrožena zaradi krize. 60 odstotkov eh, absolventov univerz so ženske, vendar imajo težave potem pri iskanju delovnega mesta. Potrebujemo minimalne standarde, minimalne standarde za starševski dopust po, vsi, po vsej Evropi, boljše možnosti za otroško varstvo in za nego starejših oseb. S tem bi lahko številne stereotipe eh, odpravili in eh, bi omogočili enakopravno obravnavo spolov. Hvala. Hvala. Sedaj pa začnemo s seznamom ostalih govornikov. Prva je na vrsti gospa Bauer, dve minuti, prosim. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod Tarabila. Ne bom se zahvalila njemu, temveč najprej gospodu Špidli, ki se je res zauzel za to da dosežemo napredek. In želim opozoriti na to, da gre za dolžnost. Dolžnost, da se poskrbi za enakost in enako obravnavo eh, moških in žensk tudi pri zaposlovanju. Seveda se postavljajo različna vprašanja v zvezi s tem poročilom. Želim eh, obravnavati predvsem dve. Najprej razlike v plačah med moškimi in ženskami. Slišali smo različne številke 14-17 odstotkov, sicer prihaja do izboljšav, vendar eh, tu gre prepočasi. In pravzaprav tudi ne vemo, eh, kakšne bodo posledice krize. Mogoče se bo ta proces še dodatno upočasnil in to je pravzaprav to, kar pričakujemo kar ni sprejemljivo, je naslednje. Ne gre za to, da bi se opravljalo različno delo, temveč gre za to, da se za enako delo plačuje različna plača in to ni spremljivo. Poznamo demografski položaj v Evropi, potrebno je, da so zaposlene tudi ženske. Kar zadeva diskriminacijo v Evropski uniji, obstaja prepoved diskriminacije, vendar tudi tu je še treba poskrbeti za to, da bo funkcioniralo tudi e, uveljavljanje teh predpisov v praksi. Torej, resničnost ni taka, kot naj bi bila. Veselim me, vesela bi bila, če, veselim se, da bo leto 2010 pripravljeno poročilo o načrtih komisije, o tem, kaj želi doseči, kakšne zakonske načrte ima v zvezi s tem. In želim povedati tudi nekaj o listini pravic žensk. Torej, nujno potrebno je, da eh, pripravimo tak dokument, kaj poskrbiti moramo za to, da bodo v celoti eh, upoštevane pravice žensk. In zato potrebujemo tudi tako listino. Hvala. Sedaj pa. Eh, poslanka Estrela, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se želim eh, zahvaliti in čestitati poročevalcu za odlično delo in upam, da eh, bodo sprejeti predlogi, ki so eh, vsebina tega poročila v Evropi, kjer se borimo proti revščini in socialnemu izključevanju, ugotavljamo, da je revščina pravzaprav problem žensk. Eh, obraz eh, revščine je ženski. 80 milijonov eh, ubogih ljudi imamo približno v Evropi in v glavnem so ženske in otroci, ki najbolj trpijo. Ženske dobijo zadnje dostop do trga dele in so prve, ki jih odpustijo. In razen tega velike razlike v plačah 2004. 15 odstotkov. Leta 2009 je ta razlika že znašala 17 ali celo več odstotkov. Želim uh, usmeriti vašo pozornost na nekatere predloge, ki se mi zdijo zares inovativni in pomembni in prosim vas za podporo. Ustvarjanje oziroma priprava Evropske listine o pravicah žensk. To potrebujemo. Potem predlog za direktivo, kar zadeva preprečevanje in boj vseh vrst nasilja nad ženskami, sem sodi tudi nasilje doma in trgovanje z ženskami. Potem um, očetovski dopust, ki v večini držav sicer že obstaja, ampak to potrebujemo za boljšo združljivost. Uh, Eh, poklicnega in eh, družinskega življenja in tudi zato, da se poveča rodnost. Želim se zahvaliti komisarju Spidli, Špidli za vse, kar je storil, da bi spodbujal enakost eh, med spoloma in hvala tudi za sodelovanje, ki, jo, ki, ga je, ki jo je vedno gojil s parlamentom. Hvala. Sedaj pa, gospa Barvanova, dve minuti.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 la pa. Hvala. Sedaj pa ima besedo poslanka Brandner eno minuto. Hvala. Hvala. Grazie, la parola. Voilà, sedaj pa ima besedo gospa Gerling eno minuto. Thank you. parola all'onorevole. Uh, Svensson, en minuto. Tack och tack till herr eh, Tarabelli. Hvala. Hvala gospodu Tarabelli in kolegom in kolegicam v odboru za enake pravice. Hvala za to dobro poročilo. Želim izpostaviti predvsem dve točki. Upam, da bo plenarno zasedanje podprlo pomen očitovskega dopusta. To ni samo pomemben signal, da uh, je otrok oziroma da sta oba starša odgovorna za otroka, temveč gre tudi za druge zadeve. Študije kažejo, da so očitje, ki so imeli tak dopust, tudi poznaje prevzemali več odgovornosti za svojo družino. Torej s tem očitovskim dopustom v bistvu uh, položiš dobre temelje za nadaljni razvoj družine. Razen tega želim povdariti, da je treba dati ženskam uh, uh, možnost, da same odločajo o svojem telesu in tudi o uh, tem, ali želijo imeti otroke ali ne. In to tudi pomeni, da moramo vzpostaviti pogoje za ustrezno življenje. Uh, otrok, ki se rodijo. Želimo, da se konča to, da se žene, uh, uh, uh, torej da celo umrejo pri uh, nelegalnih splavih. Žene morejo same odločati o svojem, politi, uh, o svojem telesu, gospa oziroma gospod Messerschmidt, dve minuti. Hvala. Hvala. Uh, torej, ta tema je prav gotovo pomembna. In ko poslušam to razpravo, se sprašujem, kako to, da večina eh, političnih skupin, da je mnenja, da je boj za enakost eh, žensk nekaj, za kar se morajo boriti samo ženske. Ta vtis imamo, ko uh, Eh, poslušamo to, kar je bilo danes povedano v tej razpravi. Vendar manjkajo moški govorniki, ampak moja skupina je poslala dva. Torej, eh, kar razen tega želim dodati, da je poročilo po moje eh, se zelo koncentrira na socioekonomske razmisleke, naprimer na delovno mesto, potem tudi na različne plače, na uh, uh, otroško varstvo in tako naprej. Vse to so seveda zelo pomembne stvari, vendar uh, enega, ene točke pa ni. In to je velik tudi kulturni problem, s katerim se soočamo zaradi priseljevanja iz islamskih držav. In moramo govoriti tudi o tem, torej naprimer tudi o prisilnih porokah, o pohabljanju um, Eh, eh, torej, eh, spolovil ženske in tako naprej. In to moramo prav tako omeniti, ko govorimo o politiki in o ženskah leta 2010. Sedaj pa kolegica Morvaj eno minuto. Hvala. Želim Evropskemu parlamentu predlagati popolnoma novo nov način ravnanja, novo ukrepanje. Eh, zauzeli naj bi se za to, da eh, se ponudijo ženskam dobre storitve. Ženske mnogo vedo, mnogo tudi vem, vemo o um, razlikah med moškimi in ženskami. Sedaj pa nekaj o splavu. Splav je nekaj, eh, kar je seveda težka odločitev mislim, da moramo storiti vse, da uh, se prepriči, da je sploh potreben splav. Torej, pomembna je prevencija in tu moramo pomagati ženskam, kajti eh, ponavadi gre za nosečnosti, ki niso načrtovane. Zato moramo eh, razložiti eh, ženskam in jih. Eh, Eh, poučiti, kako preprečiti nosičnost. To je lažje kot potem reševati ta problem in mislim, da je to prava pot. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima gos, besedo gospod Zaborska dve minuti. Madame la présidente, euh, monsieur le commissaire. Gospa predsedujoča, gospod komisar, eh, predlog resolucije kolega, kolege Tarabile ki smo, eh, torej, to resolucijo pripravljamo že dalj časa in se mi zdi pomembno. Torej, 20. točka, listina o pravicah žensk. Pogodba, rimska pogodba je že zapisala načelo enake obravnave mošk in ženskih na trgu dela. E pa vsod poznamo, e, imamo zakone za enako obravnavanje mošk in ženski, moških in žensk. Eno, e, preenostavno je zahtevati enostavno novo listino. Bolje bi bilo, če zahtevamo uresničevanje obstoječih predpisov. obstaja sporazum sveta Evrope. Temu bi morali dodati nekako četrti instrument in to bi bila potem taka nova listina, ki bi bila po posvečena pravicam žensk. Vendar imam nekaj eh, vprašanj v zvezi s tem. Kakšna bi bila korist take listine? Kaj bi bila dodana vrednost take listine? Nobene dodane vrednosti ne bi bilo. Zmota je, pričakovati, da bo taka listina rešila vprašanje eh, eh, probleme žensk. Mi moramo ravnati eh, odgovorno in pravni instrumenti urejajo pravice žensk in tega tudi ne moremo enostavno ignorirati. Zato bom glasovala proti eh, 20. odstavku ta listina, torej če je to glavno vprašanje in če bo to ostalo v resoluciji 20 odstavek, potem ne morem glasovati za to resolucijo, ampak kljub temu se želim zahvaliti vsem iskreno za, za sodelovanje in hvala tudi komisarju. Grazie, la parola all'onorevole Ghigli.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 parola. lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Danes ponovno ugotavljamo, da ženske v Evropi še vedno niso enakopravne v poklicu. Če tudi so zaposlene, če tudi je zaposlenost eh, zrasla od 51 na 80, 58 odstotkov in so ženske danes bistveno bolj kvalificirane, se je njihov delež eh, v, na vodilnih mestih je eh, ni spremenil, je ostal na enako nizkem nivoju. Kljub temu, da imajo na določenih področjih višjo kvalifikacijo kot moški kolegi, 2007 je bilo še 31 odstotkov žensk v deljenim delovnim časom, štirikrat več kot moški. 17,4 odstotkov manj zaslužijo, imajo večje tveganje za revščino in sploh v starosti niso samo same in potrebne pomoči, ampak eh, tudi revne. To hočemo spremeniti, želimo več žensk na delovnih mestih, želimo si izboljšano politiko na področju starševskih dopustov, ampak ženske postajajo vse dražje, zaradi tega se jih ne zaposluje. Gospodarstvo si izmišlja vse ukrepe. Nepravičnost pa je v manj vrednem eh, položaju in eh, neupoštevanju družine. Gospod komisar, dejali ste, da boste naredili analizo eh, prednosti in slabosti. Mislim, da tega ni mogoče oceniti, tega ni mogoče plačati. Zakaj ne moremo enostavno priznati, da se tako mater kot očetje raje posvečajo družini, če ne bi to pomenilo, da je ogrožena njihova karijera. Tisti, ki se aktivno dolišuje v družini, prinaša prihodnost zaradi tega, ker vzgaja otroke v zaposlenost za prihodne generacije. Zaradi tega se moramo bolj angažirati na področju družinske politike, potrebujemo drugačno razmišljanje v eh, družbi, ne pa nove monitoring organizacije in inštitute. Hvala lepa. Hvala predsedujoča. Ima Evropsko leto socialnega izključevanja in revščine in ženske imajo večjo možnost, da postanejo revne in da živijo v revščini. Treba je mm, skupaj spraviti različne korake. Dekleta se zaposlijo na manj plačanih mestih, potem pride do odločitve za otroka, otrok pripelje do skrajšanega delovnega časa, to se pravi, da si samodelno zaposlen potem imamo stare starše, ki skrbijo za otroke in potem eh, ženske spet ne morejo nazaj v poklicno življenje. Vsi ti razlogi se sumirajo in to vodi v to, da ženske poklice napredujejo bistveno počasneje, kar se odraža tudi v tem, da imajo bistveno niže pokojnine. Tudi v poročilu vidimo različne eh, vidike, ki so upoštevani. Imamo pa veliko možnosti, priložnosti in eh, zelo veliko zakonodaje, ki je že na voljo. Ženske dekleta morajo to tudi izkoristiti. Morajo pokazati pogum, spodbujati moramo pogum, da neko, se neko dekle upiše eh, na naravoslovne vede, postane inženirka. Če danes pogledamo na okoli, imamo nekje dve tretjini ženske, eno tretjino moških. In mislim, da je treba tudi moške pritegniti k tej temi, tako da se bojo bolj za to zauzemali, tako da bi imeli mogoče še eh, ostali dve tretjini moških tukaj, ki bi se zauzemali za pravice žensk. Hvala lepa. Dziękuję Pani Przewodnicząca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

delo stereotipi preprečuje, da bi ženske postale aktivne v javnem življenju, zato tisti, ki odloča, da so tisti, ki odločajo pretežno moški, ne ženske in ženski prispevek se tu zelo počasi veča. Zato se moramo boriti proti stereotipom in povdarjati pomene enakosti med moškimi in ženskimi. to vrstne aktivnosti je treba še okrepiti. Še vedno se premalo dogaja, zato bi morali spodbujati Evropsko komisijo ter države članice, da o tem razpravljajo. Tudi kar zadeva prispevek žensk v politiki. Ženske v politiki lahko prispevajo marsikaj, lahko prispevajo tudi k večji enakosti med moškimi in ženskami na polskem smo sprožili razpravo o prioritetah v politiki skupine ženske, se lotila razprave z bazo o vlogi eh, ženske, ki so si želeli 50 odstotkov eh, žensk. Zbrali smo 100 tisoč eh, podpisov, da bi zadevo izpeljali na polskem se sproča velika razprava, kater rezultat še ni jasen. Ne vemo, a bo Evropski parlament glasoval za ali ne kvoto 50 odstotkov žensk. Že sama razprava pa je spremenila odnos eh, do eh, te razprave. Zato bi prosil, da začnemo z razpravo o ženskah v politiki. Hvala lepa. Naslednja gospa Sines in za eno minuto.

to velja predvsem za tiste države, kjer imajo omejujoče zakone, kar zadeva dostop do splava na polskem, je pravica oziroma na polskem eh, politična desnita preprečuje dostop do kontracepcije Spo, splav je bil odstranjen kot beseda iz vokabularja v polščini in nadomestilo ga je besedo umor eh, in eh, podobno. Veliko je prizadevan, da bi zapisali celo v ustavo, da je prepovedano izvajati splav. Evropska unija bi morala omogočiti reproduktivno zdravje žensk. Hvala lepa, gospod Hübner, za dve minuti. Gospa Hübner je naslednja. Eh, gospa Hübner ima besedo za dve minuti. Uh, ženske predstavljajo polovico talentov Evrope, ne smemo zapraviti tega potencijala. Če bomo ta potencijal kanalizirali v gospodarstvo, bomo dosegli veliko pri spremembi položaja žensk, tudi njihove vloge pri povečanju rasti zaposlovanja in tako naprej. E, enake pravice obstajajo na papirju. Vse 13 eh, direktiv imamo glede enakosti med spoloma. To imamo zapisano tudi v pogodbi, kot tudi v zakonodajnih aktih držav članic. E, dejansko življenje pa kaže drugačen obraz. Nikoli prej niso bile ženske tako dobro izobražene, ampak ko gre za posel, so ženske tukaj zelo slabo zastepene. V zadnjem času se tudi ni nič spremenilo, kar zadeva plačilo. Ženske se redko pritožujejo pri eh, povišanju oziroma pri nizkih eh, plačah. Seveda je treba, da imeti več denarja, da si lahko sposodimo več, ampak zelo malo premoženja je v lasti žensk. Če tudi imajo večjo izobrazbo, so ženske slabo zastopanje pri tistih, ki odločajo. Če bomo ženske spravili na vodilne položaje, bomo zadeli ključ eh, problema in omogočili desnično odločanje. Kritična masa je tukaj kritičnega pomena. Le tako bomo dosegli spremembe. Ena sama ženska v upravnih organih se bo morala prilagoditi moški večini. Če začnemo z nekaj ženskami, bo to že velika razlika. Ampak vse te strategije ne bodo veliko pomagale, če ne bo uspelo odpraviti največje ovire in sicer zdrževanje družinskega in poklicnega življenja. Tukaj potrebujemo odgovor politike in zato še vedno potrebujemo ustrezno eh, politiko na evropski kot tudi nacionalni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica. Palja Deli kot naslednja. Gospa Paljadeli ni tukaj, Kolega pa pa Nikolajev naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Pridružujem se kolegicam, mnogim ženskam, pa tudi kolegom, ki jih ni tako malo prisotnih. Eh, in čestite našemu moškemu poročevalcu. Eh, tudi mi z silo podpiramo vsako pobudo, v boju proti diskriminaciji med moškimi in ženskami. To je samo umevno. Tako bi morali delovati v odprti, demokratični, liberalni družbi, v kateri si vsi želimo živeti. Zelo se trudimo na evropski ravni. Imamo. Direktivo 54 iz leta 2006, ki prepoveduje vsakašno diskriminacijo med eh, spoloma, potem imamo eh, direktivo iz leta 2009, eh, potem imamo tudi ustrezno oceno, analizo glede eh, diskriminacijo specifično po spolu v letih 2006-2010. Veliko stvari imamo. Pozdravljam tudi vsako nacionalno pobudo v državah članicah Evropske unije tudi tisto francoske vlade in predsednika Sarkozija. Gre za prepoved eh, nošnje eh, burke v javnih eh, prostorih. To so vse koraki. Treba pa je storiti še bistveno več, da spremenimo tudi način razmišljanja, ki bo preprečil vsakršno diskriminacijo. Diskriminacija še vedno obstaja. Žal. Lahko menim preč problem, tukaj gre za mlade matere. To je posebna skupina. Na to temo imamo uh, Um, poročilo Evropske komisije, tudi kar zadeva barcelonske cilje in varstvo otrok. Skoraj vse evropske ženske pravijo, da ni mogoče, da bi otroke vzgajale tako, kot si to želijo. Zaradi razmer v njihovem življenju. Razumeti moramo, kaj se dogaja, več moramo narediti, da se bo stanje izboljšalo. In obravnavati moramo oba spola enako kajti tukaj so ogroženi naši otroci, ki potrebujejo prisotnost eh, matere in očeta. Tukaj gre za uravnovešenost otrok, to so državljani Evropske unije prihodnosti. Hvala lepa. Naslednja je gospa Gurmaj. Da, in kolegi, gospod eh, komisar, eh, gospodarska kriza je pokazala, da so pravice žensk povezane z slabšem položaju, zato je treba povečati delež žensk v zaposlovanju. S tem se bo izboljšal njihov položaj tudi, kar zadeva pokojnine. Jasno je, da bo nova strategija 2020 eh, morala zajemati eh, pomembne napredke na področju enako se mi med ženskami in eh, moški, zato potrebujem tudi ustrezno listino o pravicah žensk, kot je povedal kolega Marta Rabela. Ženske morajo imeti pravico do svojega spolnega in eh, reproduktivnega zdravja, moramo omogočiti dostop do zdravstvene skrbe, svetovanje in tako naprej, tako da bodo lahko izkoriščali svoje pravice. Zahvaljujem se eh, za petletno sodelovanje komisarju Špidli. Eh, hvala lepa, odlično ste se odrezali. Hvala vam in vašem ekipi. Hvala. Gospa Raner z dve minuti kot naslednja. Dragi kolegice in kolegi, pravzaprav smo že vse povedali v tej izredno zanimivi razpravi. Težko bom podal kak nov vidik, pa vendar lahko nekaj povzetovo povdarim. Naš cilj mora biti v tem, da ženske ne bodo vedno nekako upete in se morajo odločati med poklicem in eh, družino. Treba je zagotoviti pogoje in to mora biti mogoče, da bomo čim prej sprejeli vse ukrepe za to, da bo ženska lahko odigrala svojo vlogo kot ženska in tudi udeleženska, udeleženska v poklicnem življenju. Zato potrebujemo ustrezno eh, skemo, ustrezen sistem eh, plač. Ženske bi morale dobiti priložnost, da čim prej nadomestijo čas, ki so ga izgubile zaradi vzgoje otrok, ko ponovno stopajo eh, v delo. Trenutno se nahajamo v hudih časih in to bi moral biti eden od naših eh, ciljev. Če nam bo to uspelo, bo Evropski parlament veliko prispeval k vzpostavljanju eh, sodobne in resnično nediskriminatorne Evrope. Vsi se zavedamo, da to lahko dosežemo samo z popolno enakopravnostjo žensk in moških v Evropi. Hvala lepa, gospa Thompson, za minuto in 30. På glimrende vis for de store udfordringer. lepa, kolegica. Naslednji gospod Kasini za dve minuti. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, zdaj prihajamo na ujemite moj pogled. In kot prva gospa McGuinness. Hvala predsedujoči. Naj povem, da več zakonodaje ne bo prineslo rešitve, če ne bomo izvajali obstoječe zakonodaje. Odraščala sem z gibanjem za več enakosti. Mlade ženske po mojem ne mislijo, da je boj pri koncu, zato moramo mlade ženske in moške ozaveščati o tem problemu. Gre sicer za eh, problem, če ženska izgubi delo, ampak to seveda vpliva tudi na moške, predvsem vpliva na družine. Kar zadeva 34 in 35, se popolnoma strinjam in tudi podpiram eh, to, da pozovemo eh, države, ki še niso ratificirale konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, da to storijo letos. Nasilje v družini je grozljiv problem. Veliko žensk je ubitih v lastni družini in na Irskem so imeli kar nekaj primerov na sodišče v zadnjem eh, času. Treba upoštevati tudi subsidijarnost eh, pri eh, možnosti do eh, splava in mislim, da je tačni treba spremeniti. Hvala lepa. Kolegica Sinelova za eno minuto. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, kdy... Hvala kolegice in kolegi. Pred približno sto let so se ženske borile za volilno pravico. Takrat je šlo za to, da se priznajo njihove državljanske pravice. Danes je podobno. Pripričana sem, da je udeležba žensk v političnem življenju nekaj zelo pomembnega in da tudi obogati družbo. Ampak na tej poti imamo velike ovire. Naprimer, na Češkem je pri zadnjih volitvah eh, šlo število, se je število povečalo od 15 na 26 odstotkov. <clears throat> Samo, žal. Ženske ne potrebuje neke posebne podpore, ampak če imajo enake možnosti, se bodo lahko uveljavile. Če pa ne dobijo nobene možnosti, potem tega seveda ne morejo doseči. Gre za to, da za vse, tudi za ženske, damo enake pravice, kvote mogoče niso rešitev. Hvala lepa, kolegica Majsner kot naslednja. Hvala, predsedujoči. Gospod in gospodje, pred kratkim sem v Nemčiji imela predavanje o svojem delu v Evropskem parlamentu in tudi na nalogah, ki jih tukaj izpolnjujem, pa tudi o mnogih terminih. Nek moški me je vprašal, kaj pa pravi vaš mož na to. To vprašanje sem že večkrat slišala. Se postavlja ženskam. Ampak v obratnem eh, primeru nišče, eh, ni nobenega moškega ne vpraša, kaj pa vaša žena pravi na to. To je že eh, primer diskriminacije. Imam tudi mlad par, ki so moji prijatelji. Oba starša si delita isto delo. Pri ženski je to sprejeto, vsak polovico dneva skrbi za otroka. Moškega so vprašali, zakaj se je odločil, da bo pol dneva uh, Eh, menjavo plenice s svojim otrokom. Tukaj, tukaj nimamo enakosti. Imamo tudi podjetja, v katerih po tarifi plačujejo enako ženske, ampak eh, potem, ko vidimo plačilne listke, dobijo manj eh, dodatkov ženske in podobno, tako da zaslužijo vendarle manj. Tam, kjer je eh, več kot 30 odstotkov žensk v opravi, dosegajo boljše uspehe. Torej, enakopravnost se splača. Želel bi si, da bi upoštevali enakopravnost tudi pri času za govor. Kolega Nikolesku kot naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta predlog je dobrodošel. Veseli me, da govorimo o položaju žensk, ki delajo v kmetijstvu, ki nimajo nekega pravnega statusa, pravnega varstva, pravne varnosti gre za potencijalno pomembne posledice. Zato je ta tema tudi na politični agendi španskega predsedstva. Treba ponajti najboljše rešitve. Mislim, da ženske tudi igrajo tudi pomembno vlogo v Evropski strategiji 2020 v evropskem gospodarstvu in tako bo tudi v prihodnje. Hvala lepa kolegica kadenbach kot naslednja kolegice in kolegi gospod predsedujoči gospod komisar čestitke gospodu tarabeli to kaže da je področje enake obravnave moških in žensk vprašanje ki ga ne moremo odpikati v uri in še nekaj zato se bom sredotočila na dve točki na osmo točko ki kritizira dejstvo da v trenutni lizbonski eh, strategiji ne govorimo o enakosti med spoloma. Pridružila bi se zahtevi, da svet in komisija v svoji strategiji EU 2020 vključuje, vključi tudi poglavje o spolu. Zdi se mi tudi bistveno, da države članice opravijo ustrezno presojo o vplivov na osnovi enakopravnosti spolov, kajti če se želimo Eh, boriti proti neenakopravnosti, potem eh, moramo upoštevati tudi poseben položaj žensk. Države članice morajo na te osnovi teh eh, podatkov in študij sprejeti ukrepe za oživitev gospodarstva. Sem tudi mnenje, da imajo ženske pravico do lastnega telesa in do lastnega zdravja. Hvala lepa. Kolegica Nikolaj kot naslednja. apreciind uh, raportul vreau să subliniez naj poudarim naslednje. Mislim, da je zakonodaja pomembna. Zakaj? Zaradi tega, ker je enakopravnost uh, med moškimi in ženskami bistvena komponenta v kulturi neke slovenskega naroda. Zato je treba sprejeti pozitivne ukrepe, tako da vplivajo že v zgodnem otroštvu na posameznika in se s tem izognemo oblikovanju in srževanju stereotipom. Kulturo enakosti med spoloma je treba privzgajati otrokom od rojstva. Če tega ne bomo zagotovili, potem tudi v prihodne, bomo tudi v prihodnje vodili enake razprave in samo ugotavljali, kako so moški in ženski neenakopravni. V civilizaciji, v družbi znanja, v nekem novem gospodarstvu je treba preprečiti takšne diskriminacije. Gospa Rojtova. Kuj pane predsedo, dame in panove, hci vas znova upozoriti gospi in gospodje, gospod predsedujoči, za starili lisbonski cilji, na katere se sklicuje to poročilo, pravzaprav ne omogočajo, da bi državam članicam predpisovali, da je treba otroke tako uh, uh, uh, majhne poslati že v jasli. Kajti za otroke je pomembno, da se v prvih dveh letih, uh, da skrbijo starši za nje. Moramo se potruditi predvsem za evropske ukrepe, ki bodo učinkoviti na področju trgovine z ljudmi, tudi trgovine z ženskami in otroki otroki. To je odločilno in mislim, da to poročilo v teh točkah ni uravnoteženo. Ob koncu bi se prisrčno zahvalila komisarju Špidli za sodelovanje in mu želim eh, veliko uspeha. Sedaj pa kolegica Nevedelova. Ďakujem vám pekne. Je pravda, že za posledných 30 rokov Európska únia urobila mnoho... V...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 gospod predsedujoči. Necesar să existe un sistem implicit, să existe suficient. Torej, treba je na vsak način zagotoviti tudi ustrezno združljivost eh, družinskega in poklicnega življenja. Potrebujemo dovolj mest v otroških vrtcih in v jaslih. Eh, v vsej Evropi so čakalne liste in mnogo otrok je, ki ne dobi Eh, mesta v otroškem vrtu ali eh, jaslih oziroma v otroškem vrstvu, ker pač ni dovolj eh, kapacitet. Eh, mislim, da če investiramo en evro v otroško varstvo, je dobiček najmanj 6 evrov pozneje. In države članice naj, in tudi Evropska unija naj bi investirale več na tem področju. Želim vas eh, ob koncu še opozoriti na to, da eh,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 băsescu je na vrsti naslednja. În condițiile crizei economico-financiare, rata șomajului în Economska kriza je privedla do tega, da se je stopna brezposelnosti pri ženskah povečala za 1,6 odstotka več kot pri moških. V politiki je participacija žensk v procesih odločanja se sicer povečala, torej v Evropskem parlamentu se je povečal njihov njih delež od 31 na 37 odstotkov. V romunski delegaciji je 36 odstotkov, odstotkov žensk. Za Romunijo je premjera, da je nekdanja poslanka v Evropskem parlamentu postala sedaj predsednica državnega zbora. Tudi v mojem primeru je prim, premjera. Kot neodvisna kandidatka sem dobila dovolj eh, glasov in podpisov, tako da sem lahko nastopila, ne da bi me podprla politična stranka. Hvala, kolegica Bazesku. Eh, sedaj sta na vrsti dva moška, najprej kolega Kili, prej so imeli prednost ženske. Thank you, Mr. President. Uh, the title...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 kolega. Sedaj pa dajem besedo, kom, besedo komisarju Špidli, prosim. Panove, eh, diskuze, kter... Gospin, gospodje, razprava je bila zelo bogata in velik navdih. Veliko razprav sem doživel v Evropskem parlamentu in ta je bila med najbolj bogatimi in raznolikimi. Jasno je, da je politika Evropske komisije in Evropske unije nasplošno, eh, da ima neko notranjo logiko in da je treba še naprej razvijati to politiko. Enakost moških in žensk je med eh, osnovami našega dela. To sodi med človekove pravice in nadlani je, da je treba zagotoviti spoštovanje tih človekovih pravic za vse. Torej, enake pravice za vse. Ne more biti tako, da so določeni otoki, kjer se te pravice ne uporabljajo. Politika, ki je eh, začrtana v našem načrtu za enako pravno obravnavanje, naj se nadaljuje. In sem sodi, tudi strategija Evropa 2020 in dejstvo, da je potrebno okrepiti vidike enakosti spolov v tej strategiji. V tej razpravi je bilo večkrat povdarjeno in s tem se tudi popolnoma strinjam. Torej, da je enos, da enostavno lahko rečemo, da sodobna družba ne more biti uspešna, če ne bo izkoristila vsega eh, človeškega potencijala. Eh, enakost in enaka obravnava je enostavno tudi konkurenčna prednost za Evropo. Gospe in gospodje, eh, govorilo se je tudi o kulturnih vidikih, o zakonodajnih predlogih in drugih vidikih z ozirom na enakost in enako obravnavanje. Mislim, da ne moremo a priori eh, označiti kakega vidika kot bolj pomembnega od drugih. Seveda so potrebni zakonodajni ukrepi, to je jasno in to je tudi ta razprava jasno pokazala. Razen tega je možno položaj spremeniti samo z novimi pogumnimi zakonodajnimi predlogi. Eh, nekateri so govorili o eh, ukrepih, ki jih je sprejela Norvi, Norveška, kjer so eh, povečali delež žensk v upravnih svetih in v drugih pomembnih organih in tam so s tem naredili zelo pozitivne izkušnje. Vendar sem mnenja, da je treba se osredotočiti predvsem na popolno uresničevanje in izvajanje že obstoječih predpisov v razpravi se je tudi govorilo o eh, združljivosti med družinskim in poklicnim življenjem in enake možnosti naj bi eh, zagotovili ženskam in moškim. In zato sem tudi zelo vesel, da so se te razprave udeležili tako, uledvižili tako poslanke kot tudi poslanci in da so eh, govorili tudi iz svojih izkušenj. Gospe in gospodje, najlepša hvala. Um, hvala, da sem lahko eh, danes ponovno v parlamentu. Pravzaprav je to danes bolj ali manj moj zadnji ura, uradni nastop tu v parlamentu. Hvala vsem za sodelovanje. Komisar Špidla. Želim se pridružiti zahvalo, ki so jo izrekli številni poslanci in poslanke in vam želim uh, vse najboljše. In božji blagoslov, sedaj pa ima besedo še poročevalec gospod Tarabela. Gospod predsedujoči, tudi jaz se želim komisarju zahvaliti za njegov zadnji nagovor v tem parlamentu. Pogosto smo se z njim srečali. Uh, vendar se želim tudi vsem ostalim zahvaliti za to bogato razpravo. Mnogo jih je spregovorilo in vsem sem pozorno prisluhnil. Res je, da je tudi veliko moških govorilo v, tem, v tej razpravi. Več kot je eh, torej zdaj eh, proporcionalno gledano moških v odboru za pravice žensk. Torej, eh, ne, seveda ne morem se odzvati na vse, kar je bilo povedano gospodinu gospa Lulin, ki je rekla, da eh, rezultat glasovanja v odboru ni bil tako jasen. Točka 38 je bila večkrat omenjena. Reproduktivno zdravje, spolne pravice in predvsem tudi kontracepcija in splav. Vem, da je to bolj kočljiva tema kot druga. In pravzaprav tega nisem hotel preveč poudarjati, vendar tudi nisem hotel enostavno uh, Eh, tega pomesti pod pred, pred progo. Na vsak način je potrebno obveščanje. Pogosto je to pri mladih dekletih velik problem in pravzaprav se ravna licemirsko. Eh, ljudje se ne brigajo za probleme mladih žensk in če In kar zadeva razlike v plačah, gospa Bauer je prva opozorila na to. Um, 25 odstotna razlika in če upoštevamo torej še razlike zaradi skrajšanega delovnega časa, ta izračun je tudi zelo zapleten. Ehm, ta tema, ehm, torej resol, v resolucijo Mm, se ne da utakniti vsega. Uh, burke, uh, pohabljanje spolobil in tako naprej v demokraciji je jasno, da to niso praktike, ki bi jih upoštevali. To so uh, praktike, ki jih moramo kot demokracije prepovedati. Če bi to vse vključili v poročilo, bi postavili v senco druge stvari, ki so prav tako pomembne. Hvala, gospod Tarabela. S tem smo končali razpravo. Ra glasovanje bo v sredo, ne jutri ob 12. Uh, e, plenarno zasedanje pa se nadaljuje jutri ob od 9. do 13.30 ure in potem od 13.30 do 14.30 in od 15. do 20.